Tek 360 stopinj. Zapisnik in sprejeta besedila z dne 17. julija so na voljo. Ali ima kdo kako pripombo? Ne.